Zdaj smo tako podprli. Skupina S in D v Evropskem parlamentu je predlagala, da bi gospod Guterres prevzel mesto kolegice, španske kolegice v delegaciji EU Rusija. Ima kdo kakšen govor? Ne, potem smo to sprejeli. Svet je podal stališča v prvi obravnavi in dobil sem tudi stališča